Kolegice in kolegi, dragi kolegi, lepo vas prosim za vašo prijazno pozornost. Nadaljevali bomo z delom plenarnega zasedanja in sedaj bom začel govoriti v mađarščini. Spoštovani kolegi, prisrčno vas vse pozdravljam na plenarnem zasedanju. Zdaj pa ne vem, kaj naj govorim, kako. No, pirendi pond. Prva točka dnevnega reda, to je poročilo gospoda Bernd Bernceva in sicer akcijski načrt o energetski učinkovitosti. Besedo dajem takoj poročevalcu, gospod Bencno. Imate štiri minute, izvolite. You, Hvala, gospod predsedujoči. Efektivitet v 2020 kan riskirati biti en hel ny. Eh, cilj, da se zmanjša emisija CO2 za 20 odstotkov, to je zelo težavno. Verjetno bomo dosegli 10 do 11 odstotkov, to sicer ni slabo, ampak iz ekoloških, gospodarskih razlogov pa bi morali si prizadevati za boljšo energetsko očikovitost. Morali bi porabiti manj energije, se pravi prihraniti energijo in jo bolj ekonomično izkoriščati. Letno se lahko eh, prihrani tisoč evrov na gospodinstvo. In seveda je to uh, Kitajska zelo hitra, se zelo hitro razvija na tem področju in na Kitajskem, naprimer, eh, se industrija subvencionira, v Združenih državah so okvirni pogoji zelo dobri, v Evropi pa to zgleda malo drugače. Uh, premalo se osredotočamo na inovacije. Z politične strani se moramo osredotočiti na določena področja in mi bi se morali vse bolj osredotočiti na to, da bomo svet zapustili v boljšem stanju, kot smo ga prevzeli. To pa je seveda povezano z potrebo po izboljšavah obstaja možnost novih delovnih mest v majhnih in srednjih podjetjih. Tri pomembni stebri eh, so energetska učinkovitost, gradbeništvo in storitve. Mi se moramo na ta področja osredotočiti z nacionalnimi akcijskimi načrti. Če s tem začnem, moram reči, da niso bili dovolj očekoviti. Obstaja pa tu velik potencial. To se pravi, potrebno jih je izboljšati in komisija jih mora uporabiti eh, kot inštrument. Če ti akcijski načrti niso dovolj ambiciozni, bi jih morala komisija odkloniti. To uh, daje državljanom več varnosti. Neodvisnost uh, mo, držav mora ostati, morajo sami sprejeti ustrezne odločitve. V gradbeništvu obstaja tudi zelo velik potencial, ki se ga da izkoristiti. In tu bi se morali bolj osredotočiti na varčevanje z energijo. Potem eh, politika proizvodov, tu je treba eh, določiti standarde in pa označevanje. Standardi, to je izredno pomembna zadeva. Potrebujemo inovacije, potem po, zelo pomembna je Politikan v, na področju gradbeništva, gradnja stanovanj je odločilna top, eh, za obsega 40 odstotkov eh, celotne eh, branže. Jaz sem prepričan, da ta področja bodo odločilna za konkurenčno sposobnost, eh, če gledamo na zadevo dolgoročno. Zato priporočamo finančni inštrument, eh, glede na uh, energetsko učinkovitost. Obstajajo različni modeli. Vprašanje pa je, kako bomo to realizirali. Zelo pomembno je tudi, da se osredotočimo na te zadeve eh, in to je eh, velikega pomena za evropska podjetja. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Sedaj pa dajem besedo komisarju Oettingerju. Prosim, spregovorite v imenu komisije, spoštovane dame in gospodje. Jaz sem bil v odboru za okolje, industrijo in za regionalni razvoj in jim sem izredno hvaležen za intenzivno posvetovanje in za njihovo poročilo. Tu eh, bi hotel se zahvaliti predvsem poslancu Bencu in tudi vsem ostalim, ki se že dolgo angažirajo na tej temi in to z veliko kompetenco. Eh, cilj zmanjšanje emisij CO2 za 20 odstotkov, uporaba eh, obnovljivih virov energije, energetska učinkovitost. In če zdaj te stvari pogledamo, naredimo neke vrste umestno bilanco, smo pri obnovljivih verih energije na dobri poti in učinkovitost prav tako. Ampak moramo nekaj narediti, eh, več narediti, če eh, hočemo doseči cilj. Imamo torej predlog, imamo zahtevo vseh evropskih inštitucij, ampak razvoj, predvsem po krizi, pa ne gre v smeri 20 odstotkov več energetske učinkovitosti, temveč največ 80 v naslednjih desetih letih. Druga točka. Kar zadeva pojem energetska učinkovitost, meni se to ne zdi dober pojem, zato ker tega ne razume nihče. Če svojega soseda, svoje prijatelje vprašate, poznajo vsi vrčevanje z energijo, energetsko očikovitost pa je nekaj, kar ne razumejo točno. In zato se pri tem cilju postavlja vprašanje, kaj moramo doseči. In to ni natančno opredeljeno. Imamo skupno bilanco, energetsko bilanco 2005, potem dodali smo 2007, ko sta pristopili Bolgarija in Romunija in to je izhodišče. Ve se, koliko se je takrat porabilo. Potem so govorili pred mojim časom v vseh odločitvah o normalnih perspektivi, se pravi razvoj porabe na vzgor in tu minus 10 odstotkov. Ampak ali imamo sploh porabo več energije, če bomo imeli energetsko učinkovitost. Torej, te večje porabe ne bo. V novih državah članicah, eh, če govorimo o številu avtomobilov, potem velikosti stanovanj, eh, razvoj industrije, ampak do sedaj nimamo še nobenega eh, poročila o perspektivi. 20 odstotkov od nič, to je neznanka. In obstaja. Jaz dvomim o nekaterih prognozah. Tu, naprimer, imamo člane, ki najavljajo, da bodo porabe večje, in to ne bi smelo biti tako. Najprej potrebujemo natančne številke, da vemo, zakaj gre, potem šele lahko postavljamo prognoze. In to bi hoteli do februarja, marca tudi izdelati. In potem bodo drža, predsedniki vlad eh, februarja morali to vzeti prav tako resno kot pred krizo, ker meni se zdi, da danes ne moramo opredeliti ciljev, ki bi jih države članice na vsak način sprijele. Države članice hočejo svobodno delati. To se pravi, to, kar je bilo sklenjeno pred dvema, trema letoma, eh, to še zdaleč ni udejanjeno, od tega smo še zelo daleč. Mi moramo torej povedati, kaj pomeni 20 odstotkov zmanjšanja brez učinkovitosti in potem zmanjša to za 20 odstotkov. Potem se pojavlja vprašanje, kje bomo začeli. Najprej na eh, področju eh, stanovanja, eh, dela, torej stavb, obstoječih stavb. Tu se da največ narediti. Mislim, da je to tudi lahko vzor eh, in sicer bi to morale narediti občine, dežele, se pravi povsod, kjer ima država oziroma eh, občina eh, last v stavbah, bi morali to dejansko izvesti. Druga možnost je potem na Evropski uniji. In v različnih državah imajo različne načrte sanacije in te bi morali med seboj povezati. Mogoče bi morali financirati manj asfaltiranja, eh, manj obvoznic in več energetske učinkovitosti. To je po mojem zelo pomembno tudi za naslednji proračun na evropski ravni. E, potem, kar zadeva promet, to je jasno. Mi vemo, da obstajajo države članice, v katerih je na tisoč prebivalcev 550 avtomobilov. Nekatere pa še le spo, tu bi morali to uskladiti. Ampak ne na sto na tisoč, temveč štiristo do petsto na tisoč prebivalcev. To se pravi več energetske učinkovitosti na področju prometa. Promet, ki se mu da izogniti, to je najbolj učinkovit. Tretjič, četrtič industrija in pa potem energetsko gospodarstvo. Eh, vprašanje obveznosti je tudi pomembno vprašanje. Eh, Svet za energijo eh, na neformalnem kosilu se je bilo postavljeno to vprašanje, lahko vam povem, da države članice in ministri za energetiko se tu angažirajo, ampak še niso prišli do uh, tega, da bi sprejeli sklep o obveznosti teh uh, predpisov. Poljska najmanj 20 odstotkov, sprašujem. Ali pa Nemčija, naprimer Avstrija, Italija. Kako nam bo uspelo, da bi naprimer sprejela Nemčija in Avstrija minus 30 odstotkov, tako da bi Poljska se lahko bolj razvijala in da bi to uh, eh, soupadalo v cilje. Tu je, bo potrebno še dosti razpravljati o posameznih področjih, eh, industrija, eh, promet eh, in predvsem razprave v državah članicah. Jaz eh, se zahvaljujem za vsebino tega poročila 4. februarja. Bom Evropskemu svetu poročal o tej temi, torej skušal bom konkretno pogledati, eh, ali eh, vlade dejansko resno mislijo. In potem bom prišel z konkretnim predlogom za novo načrtovanje energetske učinkovitosti zopet k vam. In zagotovo bomo imeli spomladi in poleti dovolj priložnosti, da o tem govorimo tudi o obveznosti ukrepov. Mogoče bi bilo možno tudi s subsidijarnostjo eh, izdelati eh, plan v dveh fazah. Prva faza, mi pričakujemo. Nacionalne načrte, letne načrte za energetsko učinkovitost, da nam povejo, kaj hočejo doseči vsako leto. Ampak ne do 2020. Če bomo videli, da ni v redu, bomo čez dve leti zadeve spremenili. V Amerike so najprej imeli prostovoljno uh, sprejemanje teh ukrepov, ampak to ni prineslo nič, zato so uh, naredili to za pogoj in to je prineslo uspehe. Za enkrat se zahvaljujem, najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa dajem besedo govorcem odborov, najprej gospod Lize, predsedujoči odbora Envi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dame in gospodje. Najprej ena korektura. E, v nemškem prevodu so rekli, da sem predsedujoči tega odbora, to ne drži, jaz sem poročevalec. Jaz se zahvaljujem gospodu Bencenu za dobro sodelovanje, za njegovo dobro pripravljeno poročilo. On je eh, Eh, predložil pravilno strategijo za energetsko očikovitost. To je najboljše sredstvo, eh, da eh, se rešimo uh, uvoza energije in da od tega ne bomo več odvisni. E, to je nekaj, kar ustvarja v Evropi nova delovna mesta in to, e, kar investiramo, ne bo šlo več v Rusijo oziroma Bližnji vzhod, temveč bo ostalo pri nas v našem gospodarstvu. Odbor za okolje je pripravilo mnenje, zelo obsežno mnenje, ne vse, kar je sicer zelo ambiciozno, pa ni enako pomembno. Hotev pa bi povdariti dve točki. In sicer prvič, in o tem smo govorili, gospod komisar, Mi dajemo pobudo, da bi Evropska unija eh, sprejela tudi dolgoročen cilj eh, na področju energetske očekovitosti. Če eh, načrtujemo za leto 2020, potem moramo tudi vedeti, koliko porabimo. Mi smo upozorili na težave, ki tu obstajamo. Jaz mislim, da bi morali se orientirati po količini porabe energije. To se da zmeriti, tu imamo podatke. Vse, kar eh, eh zadeva druge eh, modele, pa nimamo podatke podatkov. Jaz upam, da nam bo to v naslednjih mesecih uspelo in da bomo lahko to vključili tudi v strategijo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod poslanec. Zdaj pa sledi predstavnik odbora regi, gospa Kolarska Bobinska. Imate minuto pa pol. Misažu, e, efektivno. Gospod Predsednik, gospod komisar, e, en od izzivov je ravno energetska učinkovitost. S tem izzivom se bomo srečevali še naslednjih deset e, let in to je ključni element naše energetske strategije. In zato je bistvenega pomena, da se zagotovi, da bodo izjave iz tega poročila in iz e, energetske strategije tudi dejansko izvedene v državah članicah. Če pa želimo, da se to zgodi, pa moramo rešiti kar precej problemov. Na ravni EU imamo še vedno problem z merjanjem energetske učinkovitosti. Trenutno se ukvarjamo z napovedmi do leta 2020, vendar ne bi bilo pametno sprejeti zavezojočih ciljev na podlagi teh napovedi, kajti ne moremo dejansko točno napovedati prihodnosti in In zaradi tega bo potrebno, da eh, razvijamo boljše eh, in eh, učinkovitejše tehnologije za doseganje teh ciljev. Ravno tako je treba upoštevati razlike med regijami, kajti v Kopenhavnu porabljajo energijo na drugačen način, kot pa recimo na vzhodu Polske. In zato ni enotnega vzorca po celi Evropi in zato moramo narediti vse, da bodo načrti v skladu z realnostjo. Izvajanje eh, politike energetske učinkovitosti bo v pristojnosti regionalnih in lokalnih organov. In zaradi tega morajo države članice in Evropska komisija uskladiti svoje delovanje z lokalnimi organi.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 iz PPE-ja ima dve minuti. Izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi, najprej najlepša hvala ki, vsem, ki so delali na tem poročilu, predvsem pa kolegu Bencenu. Jaz bi hotel podariti dva vedika. Mi se strinjamo, da je energetska učinkovitost eh, varčno poraba energije in da je to rešitev. Zdaj pa je vprašanje, kako bomo ta cilj dosegli. In jaz bi hotel postaviti vprašanje, kaj nam je pravzaprav prineslo, da mi v parlamentu vedno znova postavljamo eh, više cilje, više številke, eh, ali smo več dosegli na ta način in zakaj, oziroma kje se je bolj vrčevalo za energijo. Jaz mislim, da industrija, ki porabi zelo dosti energijo, gre bolj varčno, eh, bolj varčno uporablja energijo, zato ker s tem prihrani več denarja. To se pravi, ljudje vejo za en aparat, da porabi več ali pa manj energije in če vedo in če za sebe lahko eh, povleče iz tega koristi, potem se bodo seveda odločili za aparat, ki uporabi manj eh, energije. Drugo vprašanje. Komisar je zelo jasno povedal, kako komplicirana je razlaga pojma energetska učinkovitost, e, kako različno se to udejanja v državah članica. E, slišali smo tudi, da obstajajo različne danosti, geografske, gospodarske in tako dalje, tako se, da se ne da delati za eno številko, eno obvezno številko. Moramo najti nekaj drugega. Jaz mislim, da bi morali se rešiti razprave iz preteklosti, kjer smo delali z eh, jasnimi številkami in smo mislili, da imamo rešitev za vse probleme. Jaz mislim, da bi bilo boljše, da gremo po drugi poti, namreč da najdemo diferencirane odgovore, ki uh, so pa usklajeni z danostmi. In pomembna je učinkovitost, ni pomembno, kaj mi o tem mislimo. Najlepša hvala. Gospod Svoboda je pokazal modro kartico. Vi lahko postavite vprašanje, samo eno vprašanje, kolego Rajlo. Ali ne bi bilo možno, da se v razvoju ima obvezne številke, ampak ti so lahko diferencirane. Jaz mislim, da bi moralo biti možno to eh, zediniti. Eh, seveda tudi z koraki, eh, ki smo jih že slišali, pa mogoče bomo našli še kako boljšo možnost, da to dosežemo. Jaz mislim, da na vsak način bi bilo dobro, da bomo imeli obvezne cilje. Najlepša hvala, gospod Svoboda. Zdaj pa dajem besedo. Oprostite.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 hotel, da bolj razmislimo o tem, kako lahko korak po koraku nekaj dosežemo. In zato mogoče bi bilo dobro, da gremo po drugi poti, ker s dosedanjo nismo imeli glih zelo velikega uspeha. Zdaj pa dajem besedo gospej Thompson od socialistov in demokratov, ima dve minuti. Najlepša hvala. Hotela bi najprej gospodu Bencenov in ostalim eh, poročevalcem se zahvaliti za odlično delo. Na številnih področjih smo bili enakega mnenja in tudi zato lahko eh, pobiramo sadove eh, tega našega dela. Jasno, da smo imeli tudi težave. Eh, Zame je odločilno, da se zedinimo na najmanj 20 odstotkov energetske učinkovitosti. To je na vsak način korak naprej k trajnostnemu gospodarstvu, ki omogoča nova delovna mesta. Ta energetska učinkovitost mora biti obvezna za države članice. Se vidimo, kako Evropska unija eh, daje na številnih področjih priporočila, ki pa se ne odejanjajo zato, ker niso obvezna. Sočasno pa vidimo, da obvezni cilji se dejansko tudi udejanjajo. In isto mora veljati tudi za energetsko očekovitost. Eh, emisija CO2 eh, se mora zmanjšati in tako dalje. Potrošniki tudi niso pripravljeni več eh, plačevati visoke cene za svojo energijo. In boriti se moramo tudi proti energetski eh, revščini. Eh, to prizadeva predvsem tiste ljudi, ki morajo velik del svojega dohodka plačati za to, da lahko sploh grejo svoje stanovanje in tu bi morali sprejeti nove ukrepe. Eh, posledice eh, energetske revščine so zelo eh, slabe in to pomeni predvsem slabo možnosti za tiste, ki manj zaslužijo. Zato bi morali tudi strukturne sklade uporabiti za to. Jaz eh, me zelo zanima, kako bo glasovanje potekalo jutri in upam, da bomo za to poročilo dobili večino in da se bomo bolj zavzemali za boj proti eh, regetski revščini. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo. Gospej Hal iz Alde, dve minuti. Želim se zahvaliti gospodu Bencu, ki se je zelo trudil s tem poročilo in tudi tesno sodeloval s poročevalci v senci. In uspelo mu je parlamentarce združiti eh, pri tem vprašanju in zato zasluži vse naše čestitke. Varčevanje z energijo pomeni veliko stvari. Najprej je to povezano z klimatskimi spremembami in v Kankuno se je izkazalo, kako zelo je to potrebno. In varčevanje z energijo je naj najučinkovitejši uh, način, da dosežemo 30 odstotno znižanje. Potem uh, varna oskrba za energijo. Prejšnji teden sem bila v Zagrebu, eh, ko so, so se kolegi liberalci pogovarjali eh, o eh, vstopu Hrvaške in povedali so, da 30 odstotkov svoje energije eh, Hrvatska mora uvoziti. In sedaj je energija skupna pristojnost, mora biti skupna odgovornost tudi energetska očinkovitost. Istočasno pa se moramo soočiti še s praktičnimi problemi ljudi. Preveč ljudi, ki živi v revščini, Eh, tudi zaradi tega, eh, ker eh, njihove stavbe niso ustrezno izolirane in preveč porabijo za gretje. In z boljšimi projekti stavb bomo tudi izboljšali življenje ljudi in s tem ustvarili tudi veliko tisoč ljudi v lokalnem gospodarstvu. In ko upoštevamo te pozitivne učin, eh, učinke, smo lahko šokirani, da je 20 odstotkov del eh, strategije eh, do leta 2020, ki ne bo uspela na tem področju, kot je komisar rekel. In sicer naj bi dosegli samo 9 odstotkov načrtovanih, od načrtovanih 20 odstotkov do leta 2020. In sedaj je prišel trenutek, da si priznamo, da smo leta 2008 napačno razmišljali. Cilj bi moral biti zavezojoči tedaj in sedaj bi morali iti naprej. In komisarju se zahvaljujem za to, ker nam je povedal, kaj pripravlja za naslednje leto in mislim, da je sedaj prišel trenutek, da sprejmemo politično odločitev na tej ravni. In ta je, da moramo imeti zavezojoči cilj na področju vrčevanja z energijo, sicer bomo ogrozili vse drugo, kar počnemo tako na področju gospodarstva, energetske varnosti in pa podnebnih sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospej Žadu. Imate tri minute v imenu zelenih. E, merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod komisar. Poročevalcu želim najprej čestitati za kakovostno upravljeno delo in mislim, da bo ta, to poročilo lahko tudi potrjeno jutri, tako kot je bilo v odboru ITRA. Sedaj smo videli, kako veliko možnosti še obstaja na področju varčevanja z energijo. Evropska komisija nam je rekla, da če bi eh, uspeli za 20 odstotkov zmanjšati eh, razsipavanje z energijo, bi lahko ustvarili milijon delovnih mest. Eh, Eh, omogočili prihranke družinam tisoč evrov in pa zmanjšali tudi zunanjo eh, odvisnost. 20 odstotkov zmanjšanje je 15 nabukov, test 20 odstotkov je 15 nabukov, če govorimo v vrednosti energijo. In kot je Fiona povedala, tega ne bomo dosegli. Jaz bi bil zelo vesel, če bi eh, lahko, lahko ocenili, koliko prihranimo energije in koliko je ne. Vsi ti pristopi, ekodizajn, ekoznačevanje, uh, v vozilih in tako dalje. To, vsi ti pristopi niso usklajeni in zato ne bo željenih rezultatov. Nekoliko sem presenečen na to razpravo. Oprostite mi, gospod komisar, ampak ko ste rekli, da imamo problem že z samim izrazom energetska učinkovitost, mogoče teoretično ja, ampak sicer so pa cilji jasni. 20% manjša uh, poraba energije glede na uh, izhodišče. Uh, Se pravi, da imamo točno določeno količino energije, ki mora biti eh, naš cilj. To je znani svežen eh, pod, podnebje energija. Seveda govorimo o obnovljivih eh, energijih. Pred nekaj dnevi pa je Evropska komisija v Cancuno se spogajala za zavezojoči sporazum o klim, eh, klimi, poskušala je braniti kiotski sporazum, sedaj pa ponavlja argument. Kitajske in ZDA in potem bomo pač eh, po njihovem imeli nezavezojoče cilje, če pa to ne bo šlo, pa da bomo nekega dne se odločili za zavezojoče. To je kar zadeva eh, gradbeništvo, gradnje. Tu obstaja veliko možnosti eh, za pobudo na evropski ravni, kajti to predstavlja 40 odstotkov energije. Veliko bi lahko naredili tudi pri obnovah stavb veliko eh, naših sodržavljanov drago plačujejo energijo za eh, ogrevanje. Če bo Evropa se izvlekla iz te krize, bo energija še dražja in eh, tako bo situacija še hujša in gospod komisar, prosim, pri gospodu Von Rompuju povejte, da bo 4. februarja treba sprejeti Eh, tudi drugačne, eh, drugačne odločitve, kajti to, kar je predlagano danes, ni dostojno. Hvala lepa. Dajem besedo gospodu Konradu Šimanskemu za eno minuto. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Poročevalcu se želim zelo lepo zahvaliti za konstruktivno in odprto sodelovanje pri pisanju tega poročila. V svojem prispevku se želim osredotočiti na en element in sicer uvajanje zavezojočih ciljev za energetsko učinkovitost za našo skupino ne bo sprejemljivo, kajti nimamo primerljivih kazalcev, nimamo eh, objektivnih meritev, menimo, da bi morali za vsako državo članico individualno določiti cilje, kajti med državami članicami obstajajo velike razlike in moramo vedeti, kaj so eh, države do sedaj že naredile. Ener, eh, Poljska je izboljšala energetsko očekovitost za 50 odstotkov, ampak še vedno smo na zelo nizki ravni v primerjavi z evropskim povprečjem. Če bi sprejeli en sam zavezojoči cilj, bi to bilo pogum, pogubno in stroški ne bi bili enako porazdeljeni. Hvala, gospod poslanec. Zdaj pa dajem besedo Matije, poslancu Matijas v imenu eh, politične skupine GUE. E. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj najprej povem, da mislim, da to poročilo prihaja ob pravem času. Kajti to je tudi pravi trenutek za revizijo politike za energetsko učinkovitost, kajti ta je pomembna v več sektori. Govorimo o vrčevanju z energijo, eh, ki je pomembno za vse sektorje gospodarstva. Vendar pa morajo naše politike biti usklajene. Eh, če želimo zmanjšati eh, podnebne spremembe in eh, ne moremo braniti zmanjšanje CO2, istočasno pa govoriti nekaj drugega. Nek podobno, ko se to dogaja tukaj. Dovolite mi, da se vrnem k nekaterim bistvenim točkam. Najprej moramo opredeliti tako imenovane zavezojoče cilje. Kaj je to? Če bomo imeli prostovoljne, nezavezujoče kriterije, se bomo ponovno znašli v enaki situaciji, kot smo sedaj. Nemogoče bo doseči cilj 20-procentnega zmanjšanja do 2020 brez zavezujočih ciljev, poleg tega pa bodo tudi eh, državljani videli, da se v bistvu nič ne dogaja in dosegli bomo samo teh 9 odstotkov po drugi strani. Eh, Kaj ti če ne moremo doseči in če ne bomo dosegli 20-odstotnega zmanjšanja, bo to zato, ker nimamo zavezojočih ciljev. Zavezojoči cilji eh, vplivajo na naše politike. Žal pa manjka politične volje in absolutno potrebno je, da se politiki dogovorijo o zavezojočih ciljih, o zavezojočih odstotkih lahko eh, na ta način seveda ustvarjamo tudi nova delovna mesta. Ampak to, kar se dogaja danes, Eh, to, kar se dogaja tudi na področju gospodarske politike. Vidimo, da Evropa ni sposobna imeti enotne gospodarske politike, politika odpiranja novih delovnih mest, ravno tako pa nima eh, usklajene enotne politike na področju energetske politike. Zato je treba delati na več področj, področjih, gradbeništvo in drugih in tako bomo eh, dobili skupni odgovor. Svol o svobodi in demokraciji. Zdaj pa ob koncu dajem besedo Jaroslavu Paški za dve minuti in pol. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Kar zadeva akcijski načrt za energetsko učinkovitost, ta opisuje različne možnosti, kako bi se lahko na ravni Evropske unije dosegla eh, cilje 2020. Glavna ideja temelji na logiki, da bi morali bolj racionalno eh, gospodariti z energijo na vseh področjih in s tem, da sprejmemo ustrezne ukrepe in da na ta način eh, prihranimo energijo in da manj onesnažimo okolje. Predlagani ukrepi na področju energetske infrastrukture, proizvodne energije in transporta energije in tako dalje, eh, to so ukrepi, ki so sam nasplošno opisani, eh, ne pa opisan njihova korist. Eh, Evropska unija bi morala pripraviti katalog ukrepov, da bi postopoma lahko povečali energetsko učinkovitost. Glede Na to, da je cilj Evropske unije, da se do leta 2020 zniža eh, emisijo eh, CO2 za 20 odstotkov, bi hotela vprašati, kakšna cena je to, kakšna je korist in kaj smo pripravljeni zdaj narediti za to, da bi dosegli te cilje v naslednjih desetih letih. Jaz ne trdim, da bi zdaj morali se zaustaviti, ne narediti nič več, ampak glede na to, da se e, načrtuje na dolgi rok, da so roki za izvajanje zelo dolgi, pa mislim, da se do leta 2020 ne bo dosti spremenilo. Zato sem mnenja, da bi komisija morala že na v tej fazi selektivno delati, kar zadeva finančna sredstva, eh, tako da bi lahko te ukrepe udejanili, ukrepe, eh, ki bi služili kot impuls najprej pri strokovnjakih, potem pa tudi eh, med široko javnostjo. Danes, gospod komisar, obstajajo številni projekti na področju ogrevanja, izolacije, na področju vozil, eh, aparatov, tako da bi potrošniki kupovali eh, aparate in avtomobile, ki porabijo manj energije. Treba, morali bi uvesti nekaj novega. Eh, mislim, da bi bila to dejansko prava pot, da bi dosegli energetsko učinkovitost. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo gospod Karinč, dve minuti. Gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, imam vprašanje, kdo mi lahko pove, koliko nafte in plina uvozimo v Evropo? Kdo mi lahko pove, koliko premoga pridobimo, koliko dobimo iz tega vira? Odgovori so naslednji. Teh virov v Evropi nimamo veliko, ampak ogromne količine nafte in plina uvažamo iz Bližnjega vzhoda in Rusije. Ta odvisnost od uvoza je vedno večja in zaradi tega je tudi vedno težje, da vzpostavljamo odnose z tretjimi državami. Za hipec pomislimo, drage kolegice in kolegi, kaj pomeni uvažanje plina in nafte za naše državljanke in državljane. To pomeni, da evropski denar izvažamo v tretje države. Torej, naš denar izvažamo, uvažamo pa nafto in plin. Kaj vemo o prihodnosti? Vemo, da v prihodnosti bodo cene nafte in plina narasle, ker bodo te eh, viri vedno bolj omejeni in to pomeni, da v prihodnosti, če ne spremenimo svojega obnašanja in potrošnje, bomo še naprej izvažali svoj denar izven Evropske unije v tretje države. Drage kolegice in kolegi, obstaja zelo preprost način, kako bi lahko preprečili ta masivni izvoz denarja in to je zelo enostaven način. Moramo biti energetsko učinkoviti, moramo hraniti, moramo prihraniti energijo in eh, na, pomeni, da bomo investirali denar v naše lastno gospodarstvo in zaradi tega vas vse pozivam, da podprete poročilo gospoda Benta o energetskim rečim kovitosti, kajti na ta način bomo najbolje pomagali našim gospodarstvom. Ulfskog, ki piše ljudi. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo gospej Ulfskov za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi eh, rada podprla zaključke kolega Benta, ki je pripravil zelo jasno poročilo. Seveda moramo postaviti obzavezujoče cilje na tem področju iz raznih razlogov, zaradi klimatskih sprememb, zaradi ustvarjanja novih delovnih mest in tako dalje. Seveda energetski prihranek, energetsko učinkovito samo po sebi predstavlja ta problem. In o čem pravzaprav danes tukaj dejansko govorimo? Eh, pri nas doma ponavadi rečemo, da je nesmiselno eh, rabiti energetske vire, ne da bi eh, pri tem imeli dovoljšne izkoristke. Zato je popolnoma jasno, da moramo imeti neko raz, dobro razmerje med eh, porabo energije na eni strani in izkoriščanjem energije. Pri tem moramo biti čim bolj inteligentni. Eh, kar pa zadeva postavljanje zavezojočih ciljev, tukaj imamo jasne cilje na svetovni ravni, v Evropski uniji pa moramo se odločiti za skupen način merjenja in na koncu postaviti zavezojoče cilje. Trenutno govorimo o neučinkovitosti ravno zaradi tega, ker cilji niso zavezojoči. Zaradi tega torej potrebujemo spremembo obnašanja v prihodnosti in podprimo to poročilo. Evrokrati és asszonyokat, hogy... Prosim, kolége, da se držijo predvidenega časa za govor. Sedaj ima dve minuti gospod Šaci Mrkakis, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Energetska učinkovitost, to je največji vir, ki nam je bil ponujen, eh, to je velikan, veliki potencial za evropsko energetsko politiko. To vse drži in lepo je, ker to ni ideološko. Lahko imamo več možnosti, kako do tega pridemo. Ena zadeva in vprašanje je, ali so cilji zavezujoči ali ne. E, torej, komisar je predlagal e, pristop v dveh fazah, da najprej gremo na nezavezujoče cilje eh, ukrepe, ko bomo pa ugotovili, da teh ciljev ne bomo mogli doseči do 2020, pa eh, mogoče to stvar malo spremenimo. To je mogoče dober pristop. Moramo paziti, da bomo šli v pravo smer. Hotel pa bi povdariti vlogo regionalnih skladov. Gospod komisar, vi ste o tem govorili. Z regionalnimi skladi, kohezijskimi skladi imamo velikanski inštrument v rokah, ki ga ne izkoriščamo. In za energetsko učinkovitost bi lahko ustvarili evropsko dodano vrednost, če bi uporabili eh, sklade, ki jih imamo na voljo. Jaz kot poročevalec za eh, proračun moram eh, reči, da vidim, koliko smo denarja potrošili, eh, ki bi ga lahko izkoristili za energetsko očinkovito. Zato predlagam, da bi se te sklade bolj uporabljalo tudi za energetsko očinkovitost, tako da bomo dosegli kohezijo na področju energije. Ampak eh, svarim vas, ne eh, delati preveč negativne eh, reklame, eh, ker to so zadeve, eh, ki državljane odvračajo od tega. Mi moramo prikazati, da se globalno zauzemamo za ta cilj, da ga imamo pred očmi, ne smemo pa delati negativne kritike, zato ker na ta način eh, bodo državljani se obrnili proti nam. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Eh, sledi eh, gospod Eikhout dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej bi se hotel gospodu Bencenu zahvaliti za njegovo poročilo. E, moramo gledati celo stvar globalno. Vsi vemo, da v letu 2050 bo Evropa 80 ali 95 odstotkov e, e, morala zmanjšati emisije CO2. E, eh, to je izredno pomembno in e, najbliže bomo temu cilju, če bomo e, porabili manj energije, ne bom potrebno toliko energije uvažati in to bo tudi najbolj poceni zadeva. Ampak mislim, da je to absurdno, da o tem govorimo. Mi vemo, da Evropa svojih ciljev ne bo dosegla da komisija pa še vedno govori o ciljih zmanjševanja, govori o obnovljivih verih energije. Mm, ma, eh, vrčevanje z energijo, manj porabe energije, to nam ne bo uspelo. Obstaja pa drugi potencial, naprimer eh, ogrevanje stavb. To se porabi 40 odstotkov energije. Stavbe je potrebno renovirati in eh, mora biti bolj učinkovite. V Evropi bi morali povišati eh, to eh, rekonstrukcijo starih stavb, morali bi več stavb renovirati če bi hoteli doseči te cilje. To je pomembno. Mi bi morali bolj pohiteti na tem področju in morali imeti tu uh, profit. Eh, morali bi imeti eh, pobudo na evropski ravni za renoviranje stavb, morali bi se pripraviti na prihodnost in najpomembnejše je, to prihranijo tudi posamezniki, manj plačajo za energijo, ki jo uporabijo. In ljudje, to je treba povedati, da bodo ljudje manj denarja porabili za ogrevanje svojih stavb. Zdaj ima besedo gospod Žebro. Najlepše hvala, gospod predsedojoči. Od septembra 2009 v Evropi smo začeli eh, zamenjevati tradicionalne žarnice z varčnimi žarnicami. In, eh, Putil je seveda bil energetski prihranik. E, eh, tako smo postali. Eh, smo se začeli zavedati, da je to bilo zelo drago za naše državljane v zelo kratkem času, namreč eh, to je skoraj javna tajnost. E, izkazalo se je, da so e, ogromno denarja porabili za reklamo teh novih. Eh, žarnic in nove tehnologije. Iz tega, eh, na osnovi tega mislim, da smo preveč eh, optimistični, da pozabljamo na stroške, ki jih moramo plačati, če bomo sledili tem smernicam. Kajti povečanje energetske učinkovitosti za dva odstotka za zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov je nekaj, kar je predrago. Képviselő urat kérem, másfél. Zdaj pa, da besedo gospodu Henino, dve minuti. Varčevanje je res eh, izziv, ki nam bo sicer omogočil zmanjšati našo odvitnost in pa veliko prihraniti. E, tako prihranjena sredstva bi lahko vložili v raziskave. Če e, mora biti učinkovito stavb v centru našega razmišljanja, pa je nujno, da bo, so cilji Evropske unije in držav članic taki, ki se bodo osredotočali na socialna eh, stanovanja, kajti ta morajo biti prioritetna. Moramo končati s škandalom, eh, ko zahtevamo eh, največji strošek od najrevnejših. Po drugi strani pa imamo fiskalne niše, ki omogočajo bogatim, da plačujejo manj davko. Prava politika mora omogočiti tudi prodajati elektriko po nižji ceni, eh, tramvajem, železnicam in tako naprej, kot je bilo v Franciji, preden je bila sprejeta evropska direktiva, ki je to prepovedala. In zato bi moral prvi ukrep biti ta, da bi razbili enotni trg električne energije, kajti eh, električna energija se ne skladišči in se slabo prenaša in eh, trenutno stanje škodi energetske učinkovitosti. Z energetsko učinkovitostjo pa bomo dosegli cilje samo, če bomo istočasno imeli tudi pravo industrijsko strategijo, eh, ki eh, bo rešena omejitev svobodnega trga. Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo gospodu poslancu Marcinkijeviču dve minuti. Zdravstvo. Gospod predsedujoči, gospod komisar, strižam se z poročevalcem. Moramo bolj poudariti inteligentne omrežja in inteligentna urodja za merjanje. Moramo se osredotočiti na obnobljive vire energije in potrebujemo celovito strategijo za distributerje toplotne energije. Vendar To bomo dosegli le eh, z osebnim zauzemanjem vsakega državljana Evropske unije. Ne le vodo, tudi energijo eh, moramo, eh, tudi s tem moramo vrčevati. Pri tem pa ne smemo pozabiti na infrastrukturo in potrebe po investicijah na tem področju. Energetska varnost in energetska učinkovitost bosta še naprej prednostni nalogi ne le pod sedanjim predsedstvom, ampak tudi pod polskim predsedovanjem, ki se bo ukvarjalo z eh, zakonskimi in nezakonskimi ukrepi, tako da bo učinkovitost energetskega sektorja v Evropi nekaj, kar se bo ohranjalo. Po mojem mnenju, glede da, na to, da v Cancunu ni bil dosežen konsens, eh, se moramo eh, ukvarjati z verjetnostjo napovedi in uh, o možnosti raznih energetskih mešanic v Evropski uniji. Tukaj je treba zauzeti nov pristop do proizvodnje in porabe energije v Evropi. Transport je prav gotovo tisti sektor, kjer lahko dosežemo največjo energetsko učinkovitost. Ta pa seveda mora biti Eh, usklajena z povpraševanjem, kar se seveda takoj eh, prenaša tudi na spremembe obnašanja naših državljanov. Vse te spremembe bodo po mojem mnenju prinesle pozitivne rezultate za proizvajalce in potrošnike. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospode Angelis, ena minuta. Grazie. Hvala, gospod predsedujoči. Poročilo kolega eh, Bencena je iz, pozitivno iz najmanj štirih razlogov. Zaradi tega, ker opozarja, da je energetska učinkovitost najhitrejši in najučinkovitejši način eh, zmanjševanja eh, negativnih izpustov in ker izpostavlja, da in je eh, investicija na tem eh, področju prinaša nove delovna mesta, ker eh, omenja obstoječe ukrepe in inštrumente ter govori o pomembnosti dostopa do informacij za mala in srednja podjetja, ker postavlja konkretne cilje, ker poudarja pomen inštrumentov pogodb o energetski učinkovisti, kjer se zagotavljajo energetski prihranki, kjer se ustvarjajo nova delovna mesta in eh, kjer seveda se eh, zmanjšujejo položnice za evropske državljane. Prav gotovo pa bi bilo poročilo boljše, če bi brez eh, čejev in pogojev postavilo zavezujoče cilje glede emisije moramo eh, se zauzeti za 20 odstotno zmanjšanje, temu se ne smemo odpovedati, kajti to je priložnost za Evropo. Kresenjuk. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Panajotov, minuta pa pol. Kolegi. Gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolege, spoštovani poslanci. Velika energetska učinkovitost je prioriteta za Evropsko unijo, kajti to je eh, nekaj, kar bo prineslo eh, nizkooglično konkurenčno gospodarstvo, to pa bo seveda oživilo gospodarstvo in eh, prineslo dodatna delovna mesta. Danes uh, imamo poročilo o akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost in to bo prav gotovo močen signal svetu in komisiji, da je potrebno nujno delovati. Sprva pozivam komisijo naj o. Uh, opravi natančno analizo obstoječe zakonodaje na tem področju. Eh, renoviranje obstoječih eh, stavb in višji gradbeni standardi, učinkovita infrastruktura, moderne tehnologije in moderna vozila so pomembne prednostne naloge, ki se bodo, upam, vključile v uh, načrt za energetsko učinkovitost, ki bo predlagan za leto 2011. Upam. Energetska učinkovitost ima potencijale, lahko prinese eh, gospodarske koristi. Figej redu. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Figoredo minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ni dovolj, da samo potrdimo akcijske načrte za energetsko učinkovitost. Pravzaprav moramo ugotoviti, kakšne rezultate je prinesel ta načrt za leto 2006 in uh, postaviti izvedbene politike, tako da bomo dejansko izboljšali energetsko učinkovitost po Evropi. Uh, izgovarjanje na krizo ne moremo uporabiti kot eh, opravičilo eh, pri postavljanju ciljev za let. Ta 2020 in ne smemo se na ta način izogibati problemov energetske revščine. Nekatere države in tako naprimer ZDA in Kitajska, kažejo, da moramo uh, investirati v transport, v um, javna stanovanja, v industrijo, moramo uporabljati sredstva, da pomagamo uh, tistim, ki so najbolj prizadeti. Energetska učinkovitost pa bo povečala tudi število delovnih mest, zmanjšala revščino in nasplošno uh, Eh, delovala kot eh, napredni faktor eh, na tem področju. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Zeber, ima dve minuti. Izvolite. Hvala, predsedujoči, gospod komisar. Vi ste predložili zelo dober načrt in mislim, da kolega Bencn je tega še popravil. Mora nam uspeti, da enačbo več Eh, rasti gospodarstva eh, pomeni več porabe energije, moramo eh, ugotoviti, da ta enačba ne sme veljati. Značilno je, da bi je potrebno hraniti z energijo tudi pri novih proizvodih. Mi moramo na tem področju nekaj narediti, dejansko moramo najti inovativne rešitve in moramo politiki pomagati, da spreme prave ukrepe. E, gospodarska zgodovina nam kaže, da so bili dolgoročno najbolj uspešni tisti, ki so čekovito uporabljali svoje surovine in mi moramo v Evropi e, se tega zavedati kaj mi moramo se zauzemati za energetsko učinkovito, če hočemo eh, svoje cilje doseči. Hotev bi spomniti na to, da zmanjšanje odvisnosti od uvoza je zagotovo tudi pomemben politični cilj. Eh, s kapitalom, ki se bo na ta način sprostil zaradi manjših računov eh, za elektriko, bo seveda potencial za vlaganje v industrijo vedno večji. Jaz mislim, da vaš pristop, ko ste rekli, da da ti cilji naj ne bi bili zavezojoči, je pravin. Mi se ne bi smeli izgubiti v eh, razpravah o eh, opredelitvah pojmov, o eh, procentih in tako dalje. Mi moramo iti po poti, kot smo rekli, naj ostanejo nezavezojoči, morajo biti pa ambiciozni. Ambicije morajo biti zelo visoke iz vseh teh razlogov. Ampak izbira med zavezojočim in nezavezojočim, če se odločimo za sebojoče, mislim, da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 Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Energetska učinkovitost je bistvenega pomena za izboljšanje zanesljivost oskrbe, eh, zna, eh, kvalitete zraka in zmanjšanja eh, izpustov toplogrednih plinov in CO2. Učinkovitost pomeni narediti več z manj. In to poročilo izpostavlja ambiciozno vizijo energetske učinkovitosti, omenja eh, posamezne cilje in pozitivne pobude. Pomembni elementi so omenjeni, kakor naprimer je. Um, posodobitev pametnih omrežij, kot so tudi prihranki na področju gradbeništva, transporta in eh, seveda uporabe razis, rezultatov raziskav eh, na tem področju. Poročilo omenja tudi eh, pomen raziskave in razvoja, pa tudi pomen financiranja, govori o nadaljnih pobudah za črpanje raznih strukturnih skladov in pravi, da to mora biti prednostna eh, naloga za evropski proračun po letu 2013. Zaradi tega bi se še posebej rada zahvalila poročevalcu za ogromno dela, ki ga je opravil in eh, priporočam, da jutri glasujemo za to poročilo. Pač Hvala lepa, gospa Karvajo. Kolega Balčitis, eno minuto, prosim. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Čeprav energetska učinkovitost je bila predmet eh, mno, številnih zakonov in predpisov, znanstveniki pravijo, da ne bomo dosegli niti polovice 20-odstotnega cilja. Zaradi tega potrebujemo uh, Eh, bolj jasne in zavezujoče ukrepe v državah članicah. Zaradi tega je tudi pregled akcijskega načrta za energetsko učinkovitost leta 2006 tisti, ki mora upoštevati, da države članice ne uporabljajo dovolj ukrepov, da bi izboljšali energetsko učinkovitost. Cili morajo biti zavezojoči na ravni držav članic in te cilje je treba spremljati, sicer eh, potencial ne bo izkoriščen. Köszönöm szépen, most pedig Van Nistelrooy. Najlepša hvala. Gospod Van Nistelrooy ima besedo dve minuti. Komisaris, heel graag, ga ik in op eh, dit rapport. Hvala lepa. Eh, gospod predsednik, gospod komisar. To poročilo je odlično. Kaj ti omogoča nam dosežati eh, okoljske cilje za zmanjšanjem izpustov CO2, istočasno pa nam omogoča doseči cilj konkurenčnosti, z drugimi besedami pomaga ohranjati okolje in denar. Zelo pomembno bi bilo, če bi ta akcijski načrt bil učinkovito izpolnjen. Najprej, tu imamo nacionalne akcijske načrte. Veliko možnosti je še za izboljšanje teh eh, eh načrtov. Komisija jih mora kritično pregledati. Komisija predlaga dve fazi dela. V prvi fazi posvetovanja in eh, v drugi fazi pa bi lahko mogoče že malo pritisnili na države članice. In zato sem zelo vesel, da slišim govoriti o pritisku. Imamo vprašanje za vas, gospod komisar. Ali imate dov, eh, dovolj instrumentov in urodi, eh, s katerimi boste lahko zagotovili določen pritisk na države članice? Zelo bi bil hvaležen, če bi nam že sedaj ali kmalo povedali, ali imamo sploh eh, takšne instrumente. Potem regionalna politika, o tem je govoril gospod Svobodla. Z razpoložljivimi eh, sredstvi bi lahko dosegli dosto več. Razpoložljivega denarja nekatere države ne uporabljajo čisto enostavno za doseganje ciljev energetske učinkosti. Eh, učinkovitosti. Mi smo vložili predloge sprememb v zvezi s tem, v zvezi s členom 81 oziroma odstavko 81. Ne gre za to, da bi potrebovali več denarja, ampak moramo zagotoviti bolj učinkovito uporabo obstoječega denarja. Tretja stvar, gospod Svoboda je tudi govoril o tem. Državljani, lokalne eh, organi morajo biti bolj vključeni, z industrijo moramo biti bolj povezani. Pri nas smo že vzpostavili poseben način upravljanja v industriji in tako smo prihranili dva odstotka energije. In to je en eh, primer tega, kar smo dosegli. Naj deputat eh, Cikov Silvija Adriana. Sedaj pa vabimo gospod Ikao. Sar, între 50 și 125 de milioane de cetățeni. Gospod predsednik, gospod komisar, več kot milijon evropskih eh, državljanov trpi zaradi energetske politike. Zato je učinkovitost še toliko bolj pomembna. Socialna stanovanja morajo biti prioriteta. Leta 2020 eh, bo samo en odstotek stavb, novih stavb. Zato uh, sedaj govorimo o obstoječih stavbah in zato ne moremo govoriti o zavezojočih ciljih, če ne zagotovimo sredstev. Zato moramo najti inovativne scheme financiranja in pa fiskalne spodbude za večjo energetsko učinkovitost. Gospod komisar, v naši stranki smo imeli sestank po petih letih 400 predstavnikov lokalnih in regionalnih organov pa je žal reklo, da ljudje na lokalni in regionalni ravni sploh ne vedo, da bi vse države članice lahko uporabile 4 odstotke eh, sklada za regionalni razvoj za bolj učinkovite, energetsko učinkovite stavbe. Zato vas pozivam, gospod komisar, da izvedete umestni pregled in da potem zagotovite več sredstev za energetsko učinkovito stavb. In um, to moramo upoštevati v naslednjih eh, finančnih perspektivah. Eh, najlepša hvala. Gospod eh, Kansjan. Hvala, gospod predsednik Oči. Hvala, eh, gospod komisar. In seveda tudi sam izražam svojo hvaležnost poročevalcu Bencenu, ki je bil tako natančen v svojem poročilu. Komisar je na začetku zasedanja rekel in s tem se strinjam, da če danes govorimo o energetski učinkovitosti, je to bolj akademska razprava, da 20-odstotna <clears throat> učinkovitost dejansko ne vemo, na kaj se nanaša. E, enostavno bi temu dodal, da nimamo kulture energetskega vrčevanja. To je e, trenutek, ko res moramo obrniti stran. Kako? Po mojem mnenju moramo v prvi vrsti iti v smer inovacij in novih tehnologij. To sta dve poti, ki zadevajo stavbo in stavbe in tudi energetsko učinkovitost transporta kot posebne panoge. Naj se tukaj še posebej ozrem na pomemben element in to so ustrezni viri, kako doseči te cilje. Po mojem mnenju moramo trošiti, da bi lahko vrčevali. Danes nam je Barozo rekel, da euroobveznice ne bodo sprejete in da potrebujemo druge finančne inštrumente. Torej, gospod komisar, pred nekaj časa smo eh, izglasovali poročilo o eh, posebnem eh, skladu za energetske eh, prihranke oziroma vključuje tudi energetsko učinkovitost, vendar pa eh, tukaj postavljamo nek eh, na simboličen način eh, načelo, da bi privabili eh, zasebna sredstva in jih eh, povezali z drugimi sredstvi, tako da ne bodo ljudje dobivali denar za infrastrukturo eh, kot nepovratna sredstva, ampak kot eh, posojila in vse to je potrebno smiselno povezati. To je pravi smisel iskanja sredstev, iskanja virov in upam, da ta energetska učinkovitost ne bo več tabu. Kirillo, urad, kirem, Hvala, eh, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Um, akcijski načrt za energijo energetsko učinkovitost mora biti pregledan celovito in upoštevati moramo obstoječe evropske strategije. Na eni strani moramo investirati v energetsko učinkovitost, to je bistvenega pomena za to, da bi do leta 2020 eh, dosegli zastavljene cilje zmanjšanja emisij CO2. Po drugi strani pa moramo ustrajati na tistih pobudah, ki omogočajo boljše izkoristke in večje večje prihranke in do sedaj smo jih sploh nismo dovolj uporabljali. E, zadovoljen sem, da e, govorimo o energetski učinkovitosti stavb. Tukaj imamo kar nekaj pobud tudi na evropski ravni. Vendar pa moramo razmišljati o večji učinkovitosti tudi v industrije, eh, kar se tiče proizvajanja in proizvodov. Postavljati je tukaj treba cilje energetske učinkovitosti in brez teh ciljev ne bomo dosegli ambicioznih ciljev, ki si jih zastavlja Unija. Cipen, Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospej Podimata za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Dovolite mi, da omenim samo eno točko in to je zavezojoče cilje na področju energetske učinkovitosti. Vemo, da je v mnogih državah članicah trenutna gospodarska situacija težka in zato je tudi Eh, treba razumeti, da, skuš, da skušajo eh, odpirati nova delovna mesta, spodbuditi eh, odpiranje novih delovnih mest in pri tem lahko energetska učinkovito samo eh, pomaga. Vendar pa je treba zagotoviti uporabo novih eh, eh tehnologij in države članice morajo spostaviti eh, takšen trg eh, oziroma takšna, eh, eh, takšna javna naročila, ki bodo najprimernejša za te namene. In to bo koristno tako za gospodinstva kot za podjetje, kajti konec koncev bo račun eh, nižji, če bomo uspeli vse to narediti. Vesel sem tega poročila in pozivam komisijo, da to poročilo tudi upošteva. Eh, Eh, pri eh, svojih nadaljnih ukrepih. Ja, zahvaljujem se vam. Sedaj pa eh, Catch the Eye. Jaz seveda vsem ne morem dati besede, ki so se prijavili. Imamo skupno samo pet minut. Najprej dobi besedo. Gospod Petar, ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Seveda je energetska očekovitost zelo pomembna tema in jasno je treba eh, z fosilnimi surovinami postopati varčno. Eh, ampak eh, številke, ki jih imamo, bi lahko bile izziv, ampak morajo biti številke seveda realne, morajo biti učinkovite za družbo, pa tudi za posameznika. In mora eh, lastnik tudi med možnost, da to plača. Na vsak način eh, se mora za državljane izplačati, ker drugače ne bomo imeli eh, uspeha pri državljanih z podnebni zaščito podnebja. In ta vidik mi manjka v tem poročilu. Najlepša hvala, da ste se držali časa. Zdaj pa dajem besedo Gospodu Anzimisu, ena minuta. Gospod predsednik, komisar, pogajanja v Cancunu so izpadla kot uspešna v zvezi z podnebnimi spremembami, ampak države kot so Kitajske ne čakajo na rezultate Cancuna, ampak kar same eh, sprejemajo še naprej ukrepe. Eh, glede na to, da v Köbenhavnu ni bil dosežen eh, sporazum, kar pomeni, da mi dvakrat izgubljamo. Naša podjetja, naša gospodinstva, naše javne službe bodo še naprej plačevale previsoke stroške, drugič pa ne bomo mogli pozeleniti evropskega gospodarstva. Kar pomeni, da moramo razmisliti kako se soočiti s Kitajsko, ki vedno bolj postaja zelena in zato moramo sprejeti zavezojoče cilje in prihraniti 20 odstotkov energije. Moram vas prekiniti. Gospa Alfano ima zdaj besedo. Energetik. Politike za energetsko učinkovitost za leto 2020 ne bodo dosegle zastavljenih ciljev. Torej zmanjšali bomo izpustili 10 odstotkov, kar je res veliko razočaranje. Zaradi tega eh, pa se postavljajo tudi eh, vprašanje, če bomo dosegli 20 odstotni cilj pri obnovljivih verih energije. Res eh, podpiram, da moramo postaviti zavezujoče cilje tudi pri energetski učinkovitosti. Gospa, lepo prosimo, če govorite počasneje. Vendar pa zaradi dobre pripravljenosti eh, posameznih držav članic ne bomo dosegli velikih ciljev. Postaviti kot Unija moramo jasne in učinkovite cilje. Postaviti moramo nove eh, objekte, kjer bomo izpravljali pridobivali novo energijo in podpiram eh, drugi amandma, ki komisijo, od komisije zahteva eh, uporabo eh, pobude za leto 2011. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Ključna beseda v prihodnosti je energetska učinkovitost. To je nekaj, kar stalno ponavljamo in uh, podpiramo. Vendar, če je neko podjetje ali neko stavbo, uh, želimo energetsko izboljšati, potem je to treba subvencionirati. Uh, Izboljšanje energetske učinkovitosti pomeni pomagati podnebju in hran, odrčevati z viri, vendar to je treba uskladiti z drugimi evropskimi politikami za skupni evropski trg energije. Zavezujoči cilji pa prinašajo le nepotrebne in nekoristne stroške. Bolje je, če pripričamo vse udeležence, da vrčevanje na tem področju pomeni eh, tudi eh, vrčevanje glede varnosti in kakovosti življenja. Képvisel urat kérem egy percre. Zdaj pa dajem besedo gospodu Segedijo. Mm, najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči. Po našem mnenju eh, problemov na področju podnebja ni ustvaril samo človek. E, treba je gledati celotno zadevo globalno. E, treba je narediti nekaj proti tistim, ki uničujejo e, podnebje in treba je vzpostaviti ravnovesje v okolju. 40 odstotkov porabe energije v svetu eh, porabijo stavbe, stavbni fond. Eh, in mi moramo spodbujati gradnjo novih stavb oziroma rekonstrukcijo starega stavbnega fonda. Sočasno pa moramo zmanjšati porabo avtomobilov z novimi tehnologijami. Jaz sem prepričan, da moramo politikom dajati nasvete na tem področju. Najlepša hvala. gospod eh, predsednik, gospod komisar. Dovolite mi, da poudarim dejstvo, da je varčevanje z energijo zelo pomembno, kajti eh, pomembno je z gospodarskega vidika, pa tudi socialnega, saj bo na ta način mogoče ustvarjati tudi nova delovna mesta do 2020. Z razvojem novih naprednih tehnologij bomo lahko dosegli ta cilj. E, tista podjetja v Evropi, ki so energetsko intenzivna, morajo vseeno ostati konkurenčna. Sem zato, da se dogovorimo o skupni e, metodologijo, s katero bomo menili, merili cilje e, nacionalne energetske očinkovitosti in da bomo merili tudi napredek dosežen na tem področju. Pozdravljam delo komisije. Eh, pozdravljam eh, napore, ki so vloženi v ustvarjanju enotne energetske mreže in ravno tako bom pozdravila vse predloge za večjo racionalizacijo postopkov za infrastrukturne projekte. Dig, végül, da nam utolsó sorban, Stajler képviselő asszony. Daj pa, dajem besedo gospej Stajla za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala gospodu Bencnu, ki je omenil tudi gradbeništvo v svojem uvodu. Naj vam povem, da bomo o mojem poročilu glasovali januarja. To je poročilo o gradbeništvu in tam govorim tudi o energetski učinkovitosti. Dve stvari. Eh, gospod Svoboda je omenil pomen lokalnih organov. Želela bi vas po, eh, opozoriti na eh, občutljivost tega vprašanja. Mislim, da moramo eh, ta vidik upoštevati v naslednjih razpravah. Imam pa tudi vprašanje za komisijo. V poročilu govorimo tudi o pametnih eh, števcih in eh, govorimo tudi o minimalni skupni funkcionalnosti. Eh, ali bo to mogoče doseči, gospod komisar? Nekoga ne vidim tukaj od predsedstva, ampak mislim, da je to vseeno pomembno. Potem je pa tu še vprašanje energetske revščine, eh, ki je zelo pomembno za vse, ki sedimo v tej hiši. Hvala lepa. Najlepša hvala. S tem smo končali, nimamo več govornikov. Zdaj pa dajem besedo gospodu komisarju Oettingerju. Izvolite, imate besedo. Gospod predsedujoči, spoštovane dame in gospodje poslanci, jaz bi hotel se strinjati z poslancem Svobodo, ki je rekel, da se to dogaja vse na lokalni ravni in dejansko v državah članicah eh, smo, imamo zelo dobre izkušnje z programi saniranja. En evro iz javnega proračuna učinek, da iz zasebnih eh, virov pride še dodatnih sedem evrov k temu enemu evrov. Mi bomo morali tudi preveriti, ali naši eh, programi za regionalni razvoj pridejo tu v poštev. Jaz si težko predstavljam, da bi eh, občina lahko zahtevala denar od Evropske unije, ampak regi na regionalni ravni bi to zagotovo bilo možno. Meni se zdi, da je to zagotovo pomemben korak v naslednji finančni perspektivi. Eh, Potem vprašanje eh, znižanje obresti eh, preko bank, znižati obresti za kredite, ki se uporabijo za sanacijo stavb. Ampak tu je treba upozoriti na eno zadevo. Bilo je rečeno, kdor eh, poveča učinkovitost energetsko, ta prihrani denar. To drži, ampak ne takoj. Če pogledamo blagostanje v Evropi, potem eh, Potrebno je pri stavbah eh, sanirati eh, okna, izolacijo, zamenjati električne aparate, eh, optimirati ogrevanje in za vsako stanovanje je bilo potrebnih od 30 do 60 tisoč evrov. Ta denar se ne povrne v prvem letu, to se pravi, mi moramo v naslednjih 70 letih vlaga, tako da bomo naslednjih 40 let eh, lahko znižali izdatke za energijo in da se bo ta investicija splačala. Tu eh, gre za eh, pogodbo za naslednjo generacijo, torej moja generacija dela dolgove in naslednji bodo morali plačati. Mi bomo torej investirali, potem pa bodo naši otroci imeli pravzaprav korist od, tem, od tega, zato ker bodo manj porabili za energijo. Ampak, a smo mi v stanju to narediti, smo na to pripravljeni? Jaz računam na vas. Mi moramo v vprašanjih proračuna postaviti nove prioritete. Kdo? bo imel uspeh na tem področju. Mora eh, upoštevati vse. Več denarja namreč ni. Eh, odločilno vprašanje na to temo je, da je potrebno določiti prioritete v proračunu. Drugič, dva kolega sta rekla, da je osnovna linija jasna, ampak ni jasna. In jaz imam tu na mizi sklepe Evropskega sveta. Zadnji sklep Evropskega sveta iz marca tega leta, dobesedno. To je že manj konsekventno. To se pravi 18, 19, 20. Jaz ne spremenjam odstotkov, čeprav je Evropski svet marca prvič naredil korak nazaj. Sklep marca 2007 pa govori o projekcijah porabe energije do leta 2020, ker jo je treba zmanjšati za 20 odstotkov. In primes je svojimi študijami navedel tri kolone številk. In zdaj vidite, kako velik je problem, ki ga moramo rešiti. Poraba energije v Italiji je milijone ton, 173, 2007. In zdaj, če projekcijo naredimo na 2008, pride Italija, kljub temu, da zniža tja, kjer je že bila. Oziroma, če vzamemo Luksemburg, poraba 4,6 milijonov ton 2007. Poraba načrtovana 4,7 in potem, če zmanjšamo to, pridemo na 4,5. Torej, odvisno je, koliko imamo v referenčnem letu in potem moramo na vsak način projektirati tudi porabo v tem računu. V tej celotni razpravi je potrebno upoštevati vse vidike, če hočemo priti do cilja in to v vsaki državi posebej. Številni ste govorili o zavezujočih ciljih. Jaz sem optimist, pa tudi realist. Če bomo za vsako državo predlagali zavezujoč cilj, bo veliko število držav to odklonilo. Tu nimamo nobene možnosti, pa pa ne bomo imeli nič. E, jaz sem govoril o načrtu v dveh fazah, mislim, da je ta bolj realen. Državam članicam bi rekel, vi boste naredili načrte energetske učinkovitosti, vsak za sebe, In dveh, če bomo v dveh letih videli, da ni pravega uspeha, potem pa lahko rečemo, zdaj bomo pa uvedli zavezujoče cilje. In tega verjetno takrat v tem trenutku države članice ne bodo mogle odkloniti. Preverite še enkrat, glede na to, da vi poznate vaše vlade, ali ni to mogoče le boljša pot, da dosežemo skupne cilje, ki smo si jih zastavili. In zdaj vseeno, zavezujoče, nezavezujoče, na vsak način je treba imeti nacionalne načrte. In politično moramo vsebine in posledice preveriti. In zagotovo ne bomo imeli načrta, ki ne bo ustrezal našim predlogom oziroma našim zahtevam. Če bi se to zgodilo, bomo alkapat zavrnili. Za enkrat najlepša hvala, marca bom ponovno v parlamentu in potem bomo eh, lahko pričeli formalno eh, še enkrat razpravljati o tem. To poročilo pa bo zagotovo dobra osnova. Najlepša hvala, gospod komisar. In ob tej pozni uri dajem besedo poročevalcu Bencenu še enkrat. Eh, gospod predsedujoči gospod komisar kolegice in kolegi hvala za to odlično razpravo. Eh, če ste natančno prisluhnili, boste ugotovili, da se ravno ne strinjamo glede eh, energetske učinkovitosti. Ali so cilji zavezojoči ali ne, je drugo vprašanje, vendar nekaj je treba na tem področju narediti. Hotev bi posebej eh, poudariti, da smo se v razpravi veliko pomodili Eh, pri zavezujočih cilji in dejansko je pomembno, da se upoštevajo obstoječe, obstoječi zakoni in predpisi na to temo v Evropski uniji. Sprejemamo zelo veliko eh, zakonov, pomembno pa je, da jih izvajamo. Pomembno je, eh, da naredimo nekaj na področju stavb pri izboljšavi tehnologije na področju transporta in ne nazadnje moramo narediti narediti veliko za pridobivanje dovolj finančnih sredstev v prihodnosti. Veliko je dela še pred nami in veliko nalog je za to, da lahko izboljšamo energetsko učinkovitost v Evropi. Zakaj je to tako pomembno? E, ne želel bi e, poudarjati in ponavljati. E, kolega Karns je rekel, da ogromno plačujemo tako z bližnjemu vzhodu kot Rusiji, vendar obstoječe sredstva lahko v Evropi bolje izrabimo, bolje izkoristimo. Če Evropa uh, hoče postati tista, ki bo prva uh, na tem področju, potem mora investirati. Investirati pa mora na ta način, da bo uh, ustvarila več delovnih mest in omogočila več dela, še zlasti v srednje in malih podjetjih v Evropi. Naj se zahvalim vsem tistem, ki ste sodelovali v razpravi. Hvala eh, komisarju in komis službam komisije, s katerimi smo odlično sodelovali in eh, hvala tudi moji skupini, ki mi je zelo zaupala in ki me je podprla pri moji pripravi poročila. Torej, vsem hvala za odlično sodelovanje. Na tej točki je sedaj pomembno, da iz tega parlamenta pošljemo jasen signal komisiji, v kakšno smer je treba iti, da bi izboljšali energetsko učinkovitost v prihodnje. Hvala. You so much, Najlepša hvala, gospod Benson. Najlepša hvala, gospod komisar, kolegice in kolegi. In ta razprava je. Uh,